vašimi predlogi. Prisrčna hvala in upamo, da bomo naslednji mesec sodelovali pri tem naprej. Hvala. Hvala, gospod Dortman. Ta razprava bo seveda še potekala.